spoštovane e, kolegice spoštovani kolegi nadaljujemo z našim zasedanjem gremo na naslednjo točko na današnjem dnevnem redu izvolitev podpredsednikov evropskega parlamenta prejel sem naslednja imena kandidatki in kandidatov za ta mesta. Roberta Angelili. Kaminski Mihajl Toma. Izabel Kaminski Mihajl Toma. Koh Merin Silvana. Kratca Cagaropolov. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez. Miguel Angel. Pitella Giovanni, Rodberent Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Rainer. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Tym ca- Kandidatov za ta mesta je več kot 14. za mesta podpredsednikov pa je samo 14 mest. Zato moramo sedaj podpredsednike izvoliti. To bo prvi krok volitev. Preštevalci glasov bodo isti, kot so bili prej, zato vas prosim, da se postavite ob volišča, za katera ste odgovorni in eh, preštelovalci glasov bodo eh, volili kot zadnji. In ponavljam, ker imamo kandidatov več, kot pa je predvideno število eh, podpredsedniških mest, moramo imeti po poslovniku tajne volitve. Sedaj bom prebral ta zakon oziroma poslovnika. Vsi morate uporabljati samo eno glasovnico in za glasovnico boste eh, glasovali za eh, podpredsednike. Prebral bom samo nekaj najpomembnejših del na, naših pravil, sedaj boste videli, kaj morate narediti v naslednjih 20 minutah. V prvem krogu imamo 14 mest, Tisti kandidati, ki bodo dobili absolutno večino glasov, bodo šteli za izvoljene. Če bo števil